gre za zaščito zdravja. Zdravje je tesno povezano z zaščito življenja in želel bi tudi čestitati kolegici Kerstinger za njen prispevek.